in varne vode za vse. To je temeljna pravica, to je človeška pravica. Prav tako poročilo povdarja, da je treba obladovati izgube vode v državah članicah in da moramo imeti boljša merila za merjenje izgube vode. Vendar pa je pred nami kar nekaj izzivov. Po nekaterih ocenah je 40 odstotkov pitne vode izgubljeno v samem distribucijskem sistemu. To pa ni več vzdržno, to je slabo za okolje in to je slabo tudi z gospodarskega vidika. Kajti ceno plačajo tudi državljani Imeti moramo strožje ukrepe. Državljani morajo namreč imeti možnost vedeti, koliko eh, vode, za katero plačujejo, se izgubi. Strožje kriterije moramo imeti tudi za eh, določene substance, kot so endokrini motivci, In ravno tako moramo imeti določene norme za določene kemične snovi. Veliko pritiskov je, je eh, tudi na eh, podtalnico, eh, ki je vir naše pitne vode. Sedaj je res zadnji čas, da začnemo ukrepamo in sprejmemo skupno evropsko odločitev, ki bo zajamčila javne, ja, eh, kli, ki, ja, ki bo zajamčila čiste vire pitne vode in ki bo zagotovila, da bomo vsi prevzeli odgovornost za to, da bomo zmanjšali tveganja tudi v cevovodih. In mm, te stvari morajo biti rešene na evropski, ne na državni ravni. Gospod. Če naj bi imeli državljani več zaupanja v varnost vode, potem bi morali piti tudi manj ustekleničene eh, vode. Eh, s tem je ta direktiva potem tudi povezana z direktivo o plastičnih odpadkih. To ni dobro le za okolje, ampak to tudi krpi eh, denarnice državljanov. Če bodo ljudje pili več vode iz pipe, bi lahko zmanjšali porabo plastičnih steklenic in vsako gospodinstvo bi lahko prihranilo do 60 tisoč evrov na leto. Torej, uh, vsekakor pa je pomembno, da, da omejimo tudi uh, vsebnost um, svinca, uh, drugih onesnaževal in endokrinih motilcev. Na ta način bomo lahko ukrepili uh, kakovost naše vode. Plastika v pitni vodi je če dalje večji eh, problem, zato pozdravljam k temu, da se eh, poveča nadzor vsebnosti mikroplastike. Nažalost, ta problem ni za dostni meri raziskan, lahko pa ima zdravstvene posledice. Obžalovanja vredno je, da, drž, da države članice niso uh, hitreje dosegle do, um, soglasja oziroma dogovora in da so samo omejeno omogočile dostop. Za državljane bi bilo uh, pomembno z vidika uh, svetovnega dneva za uh, vodo, ki je bil prejšnji teden, da bi se ta dosje zaključil še pred naslednjimi volitvami. To pač nam ni uspelo. Zahvaljujem pa se kolegu uh, Mišelu Dontanu in uh, njegovim sodelovcem za odlično delo. Prav tako izražam obžalovanje za tiste, ki bodo glasovali proti temu poročilu, kajti je to prvo, prvi korak v pravi smer. Hvala lepa, gospa Šojdrova, za dve minuti. Ni slova, koleginja. Najlepša hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Voda je življenje. Voda je strateška sorovina in za vodo moramo bolje skrbeti. Kajti tudi v Evropski uniji obstajajo države in regije, kjer je pitna voda redka in kjer jo morajo uvažati iz drugih delov. In voda postaja strateško pomembna surovina in zato pozdravljam. spremembo Evropske direktive, ki naj bi spremenila nas pristop do vode po 20 letih in podpiram vse štiri področja delovanja in sicer ocenevanje na podlagi tvegan, transparentnost, dostop do informacij in kakovost materialov strožje zahteve so potrebne v zvezi z različnimi substancami. To je zelo pomembno. Ampak na ta način se ne sme zgoditi, da bi voda postala dražja. Tu je najpomembnejše zdravje ljudi in tega ne smemo pozabiti. Države članice pa ostajajo odgovorne za kakovost vode v svojih eh, eh, cevovodih in tu velja načelo subsidijarnosti. To velja tudi za dostop do vode, transparentnosti in za dostne informacije za potrošnike so ravno tako pomembne. Prav tako moramo ravnati gospodarno z vodo. Tu bi lahko koristili tudi strukturne sklade EU. Veliko držav članic je izboljšalo načine čiščenja odpadnih voda. Vodo moramo zaščititi zato, da bodo naši ljudje bolj zdravi. Hvala lepa. Potrubik dve minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Dantanu. In vidimo, da je voda zelo pomemben element v našem. Um, v naši globalni strategiji preživetja. Eh, le malo vode je, sladke vode, pitne vode, zato sem zelo vesel, da bomo naslednji teden, 3. aprila ob 16.30 v Evropskem parlamentu v Bruslu, tudi predstavili poročilo o vodi OZN. Mislim, da bo to znova neko zgodovinsko primerjalno poročilo. Jaz govorim v imenu odbora za razvoj in naš, za nas je, so razvojni cilji cilji trajnostnega razvoja bistvenega pomena. Brez vode ni ostalih živil, tudi za ostalo krmo potrebujemo in ostale živila potrebujemo vode in tudi uh, brez obnovljivih energije um, ne bomo imeli dovolj uh, vode. Torej, cilji raz, uh, trajnostnega razvoja 6 in 7 so zelo pomembni tudi za razvojno politiko. S tem pa imajo MSP nove priložnosti, zlasti na podeželju, kajti na podeželju uh, potrebujejo to infrastrukturo. Če si sedaj pogledamo, da je 50 odstotkov ljudi, ki pridejo v eh, bolnico zaradi slabe vode, potem imamo zaradi tega še posebno odgovornost. In mislim, da je za nas odločilnega pomena, kakšno politiko zasledujemo v Evropski uniji. In seveda tudi v slabše razvitih državah tega sveta Eh, na milijone ljudi nima dostopa do čiste pitne vode. In tukaj pozivam komisijo, da razvije koncept, eh, ki bo pomagal doseči cilj trajnostnega razvoja eh, številka šest. Kajti na ta način je treba poskrbeti za nove poslovne načrte za pitno vodo, tako da bomo lahko poskrbeli za to, da bodo ljudje imeli korist od mednarodne oskrbe z vodo. Najlepša hvala. Sedaj pa prosta razprava. Gospod Farija, za minuto. Grazie, presidente. Komplimento kolega. Hva, hvala lepa, eh, predsednik. Čestitam kolego Danteno za odlično upravljeno delo. Tudi sam bi omenil evropsko pobudo eh, pravica do vode, right to water. Eh, in v tej pobudi je zapisano, da moramo do leta 2030 eh, doseči cilj eh, številka šest eh, trajnostnega razvoja. Vendar pa to ni vse. Vsi moramo zagotoviti, da ne bo zmanjkalo pitne vode zaradi podnebnih sprememb. Prav tako moramo zagotoviti, vsem dostop do pitne vode, to je temeljna pravica. Ta dokument govori tudi o izboljšanju minimalnih standardov v Evropi. Na to bi morali biti ponosni. Vendar pa potrebujemo več transparentnosti v tem sektorju in naši državljani kot potrošniki morajo imeti pravico biti obveščeni o učinkovitosti uporabe vode in o delovanju sistemov, kajti konec koncev vsi to plačujemo. Tu ne gre samo za eh, javno zdravje, ampak tudi za enakost v družbi. Hvala. Hvala lepa, sedaj bomo prisluhnili odgovoru gospoda Avramopolisa. Beseda je vaša. Zdajte. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pozdravljam vaša sporočila, sporočila tega parlamenta, ki potrjujejo, da se mora Evropska unija odzvati v interesu evropskih državljanov in da vsi podpirate trajnostni razvojni cilj številka šest in boljši dostop do vode. Upam, da bom videl to eh, tudi zapisano v prvem eh, stališču oziroma stališču prve obravnave, tako da bo lahko parlament prišel na trialog z ambicioznim stališčem, ko bo šlo za kakovost naše vode, varovanje zdravja in dostop do vode. Ponavljam, komisija je pripravljena so zakonodajalcem pomagati doseči dogovor, ki bo podprl naše skupne cilje in ki bo zagotovo, da bodo naši državljani Eh, lahko v naslednjih desetletjih eh, tudi imeli dostop do zdrave in čiste vode in s tem do boljšega zdravja. Želim vam uspešno glasovanje in hvala za vašo privrženost temu eh, dosjeju. Hvala lepa, sedaj pa še odziv poročevalca gospoda Dantana. Izvolite. Gospod predsednik, res je, zadnjikrat sem predstavil poročilo v tem parlamentu in želim povedati to, kar mi leži na srcu, potem, ko sem eh, nosoj slišal nekaj eh, neresnic. Ko govorimo o ceni vode, ne govorimo o ceni vode kot tape, ampak o storitvi. In govorimo o cenah cevovodov, eh, čistilnih naprav in tako naprej. Slišal sem, da je dva milijona državljanov podpisalo peticijo pravica do vode. Vsi se strinjamo s tem ciljem, ampak slišal sem še nekaj drugega. Milijone potrošnikov, ki od nas zahtevajo takšna vlaganja, ki bodo najbolj ekonomična in najbolj pametna, da bodo v korist potrošnikov in državljanov in ki bodo na ta način varovala njihovo zdravje. Eh, z znanstvenimi podatki se ne smemo šaliti. Svetovna zdravstvena organizacija nam redno pošilja podatke in te podatke smo vključili v evropsko besedilo. In ko nam pravijo, da moramo vključiti nekatere eh, parametre, pa nam spet Svetovna zdravstvena organizacija eh, priporoča eh, metodo ocenjevanja za človeško eh, zdravje oziroma zdravne ljudi. Teh metod za endokrine eh, motivce in za onasneževalce nimamo še. Zato moramo delati še naprej. Biti moramo odločni, kajti voda je bistvena za življenje. Dostop do visoko kakovostne vode za vse mora biti apsolutna zahteva. Kaj ti, če bomo izboljšati kakovost vode iz pipe, če bomo jamčili državljanom, da bodo uh, dostop do take vode imeli eh, vedno, bomo tudi odpravili plastične steklenice. In eh, morajo naši sodržavljani tudi vedeli, da je voda iz pipe tisočkrat cenejša kot voda iz eh, plastike, v katero so nekateri tako prepričani, v kar pa jaz dvomim. Gospod predsednik, eh, vsi imate pred eh, seboj kozarec vode in dvignite ta kozarec vode na zdravje evropskih potrošnikov. Še naprej se moramo boriti za visoko kakovost eh, vode in zaupam tistim, ki bodo prišli za nami. Hvala lepa, gospod Pročeva. E S tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri. Na vrsti pa je skupna razprava na temo interoperabilnosti informacijskih sistemov Evropske unije. Gre za poročili Melo in pa Lenars. Besedo najprej dobi poročevalec Lenars. Izvolite. Ja, dank u, Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. S to zakonodajo bomo naredili pomemben korak za to, da bi bila Evropa varnejša, za to, da bomo imeli uh, informacije o kriminalcih in teroristih, ki jih bomo lahko eh, bolj hitro dobili na pravem mestu. Naše uh, meje bomo lahko bolj učinkovito nadzorovali in na, lahko bomo poskrbeli, da kriminalci ne bodo mogli več izkoriščati lažne identitete nekaznovano. Tukaj v Strasburgu Luksemburgu, le nekaj uh, kilometrov stran od tega, z, uh, od te uh, stavbe imamo uh, agencijo EOLIZO za strežniki, kjer imamo evropske informacijske strežnike, podra, uh, ki, ki imajo standarde o, oziroma informacije o varnosti. In te, ti bunkerji so le nekaj centimetrov stran od drugo drugega, pa ne smejo komunicirati med sabo. In pomankanje komunikacij med evropskimi informacijskimi sistemi sistemi povzroča slepe eh, eh, pege v naši varnostni strukturi. In s tem eh, predlogom želimo temu narediti konec. Z preiskovalnim, evropskim iskalnim portalom bodo lahko naši uradniki in cariniki z enim pritiskom na uh, gumb pridobili tiste informacije, ki jih potrebujejo za to, da bi upravili svoje delo. Z uh, službo za ujemanje biometričnih podatkov bodo lahko iskali po prstnih otisih in izraz, o, o, izraznih potezah in veliko lažje bodo lahko preko enega sistema vse to o, eh, poizvedovali, ne pa preko več sistemov. To je preprosteje in cenneje. Torej, ni treba vedno znova eh, izumljati tople vode, temveč je pametno, da bolj učinkovito in eh, ciljano usmerjamo našo, eh, uporabljamo naše energije. Potem imamo še skupno odložišče podatkov o identitetah za ljudi, ki ne prihajajo iz Evropske unije. Obstoječi podatki se že shranjujejo in na ta način bomo lahko lažje uh, nadzorovali kakovost naših podatkov. Lažje bomo lahko lahko zagotovili dostop odločevalcev do teh informacij in lažje bomo tudi ljudi nadzorovali, ki nimajo dokumentov in jih bomo tudi lažje identificirali. Potem imamo še zadnji sestavni del, ki je detektor več identitet. Veliko krat uh, eh, smo videli primerov zadnjih um, ja, eh, letih, da so imeli kriminalci več kot 20 različnih identitet, s katerimi so bili registrirani v naših eh, sistemih. Imeli smo teroriste, ki so imeli 14 različnih registriranih identitet. S temi sestavnimi deli bomo temu lahko naredili konec v prihodnje. In parlament je že od vsega začetka zaterjeval, da lahko le uh, s takšnim predlogom soglašamo, če bo varoval tudi temeljne pravice državljanov. Torej, dobra varnostna politika mora iti z roko v roki z varovanjem temeljnih pravic naših državljanov. In to smo tudi zagotovili. Ne bomo zbirali več podatkov, temveč bomo tiste podatke, ki jih že imamo, uporabljali na veliko boljši način. Prav tako bomo ohranili pravice dostopa in pravice Tudi pripravili bomo novo aplikacijo, ki bo državljanom pomagala jamčiti njihove pravice ta nova uredba predstavlja tudi nov način delovanja in na prihodnih letih bomo uh, s tem lahko uh, dosegli veliko dobrega. Komisarjema uh, Varmopolusu in Kingu se zahvaljujem za uh, njuno prizadevnost, tudi soporočevalcu njuno melu se zahvaljujem, tudi ostalim kolegom in kolegicam, uh, njihovim sodelovcem in svetovalcem, ki so nam vse ta čas pomagali, da bi ta dosje uh, lahko privedli do uspešnega konca. Mislim, mislim, da bomo s tem okvirom za interoperabilnost resnično poskrbeli za varno Evropo in to bomo storili tako, da bomo opolnomočili policiste, eh, carinike, eh, ljudi, ki eh, varuje naša letališča in s tem bodo ti dobili v roke pravi instrument, da bodo lahko upravili svoje delo na ustrezen način. Sedaj pa še drugi poročevalec, gospod Milo, za štiri minute. Obrigado, senhor presidente, senhor comissários. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Zakaj pravzaprav tu gre? Tu govorimo o hitrem dostopu do zelo pomembnih informacij na sistematičen in čokovit način, ampak tudi na nadzorovan način. To je bistvenega pomena, če želimo ustrezno nadzorovati naše zunanje meje in s tem omejiti terorizem in kriminal. Danes je zelo težko identificirati primere večjih identitet in pa različne oblike goljofij, ki se izvajajo s pomočjo ukradenih identitet. Veliko število organov ima te informacije. Ne gre za to, da teh informacij ne bi bilo. Problem je v tem, da se te informacije ne delijo. E, vsak sistem se srečuje z nekimi ovirami in vsak sistem ljubosumno e, hrani in skriva informacije, ki jih ima in jih ne posreduje drugim, enostavno zato, ker ni te obveznosti. In cilj pa je učinkovita menjava teh informacij in to je eh, tudi bil cilj našega dela. Dobro smo sodelovali tudi s poročevalci v Senci, dolgo časa smo delali na tem. Eh, gospodo Lenarco se zahvaljujem za njegove napore, Zah, eh, zahvaljujem se tudi komisarju Avramo Populusu, ki je veliko krat prišel na naše sestanke in je bil eh, Eh, tudi osebno zelo angažiran. Pomembno je to, da je to delo potekalo na medinstitucionalni podlagi. In izkazalo se je, da parlament lahko najde dobre odgovore takrat, ko se dogovori o svojih prioritetah. To poročilo je zelo tehnično. Veliko tega smo se naučili medtem, ko smo delali. In sedaj lahko rečemo, če bi te rešitve tudi uresničili na terenu, bodo naši državljani varnejši. In veliko krat bi lahko bili z njimi preprečili teroristične napade v preteklosti, če bi jih uporabljali. Eh, Naprimer, teroristični napadi v Nemčiji. Eden od napadalcev je eh, pred tem napadom uporabil 14 različnih eh, identitet. Eden od teroristov, ki je napadel v Franciji, je imel sedem registriranih identitet. Naši sodržavljani ne morejo razumeti, da lahko pride do takih napadov ravno iz teh razlogov. Naprimer, informacije so bile na voljo v Belgiji, napad se je zgodil v Franciji, zato ker te eh, informacije niso bile posredovane francoskim organom. Ampak to ne zaradi pomankanja volje, ampak čisto eh, zara, eh, iz enostavnega razloga zaradi pomankljivih sistemov. In zato moramo svojim državljanom pokazati, da imamo ustrezen nadzor nad zunanjih mejah, da se borimo proti terorizmu in kriminalu. Če se bomo pomankljivo odzivali na te pojave, bo prišlo do novih terorističnih napadov ter smrtnih žrtev. Zato moramo biti učinkoviti v tem boju. Zelo ponosen sem da sem bil na koncu tega sklica soporočevalec pri tem poročilu in vesel sem, da smo dosegli zelo pozitiven rezultat, zato ker smo dobro sodelovali. Zdaj pa beseda komisiji, najprej komisarju Avramopolisu, eh, potem pa še komisarju Kingu. Najlepša hvala za vaše gostoljubje, kolegice in kolegi. Ta razprava je mejnik za Evropsko unijo. Mogoče, pravi mogoče, ker so tu še druga odprta vprašanja, ki še niso bila rešena, ampak eh, tokrat zadnjikrat razpravljamo o varnosti na plenarnem zasedanju in zato je tu tudi priložnost, da o tem razmišljamo in da ugotovimo, kako daleč smo prišli v zadnjih petih letih. Prvič smo na plenarnem zasedanju zasedanju o tem razpravljali proti koncu leta 2014. In takrat smo dobro vedeli, da morajo države članice spremeniti način eh, sodelovanja na področju varnosti. Treba je bilo eh, premagati varnostne tabuje iz eh, preteklosti in začeti gledati na notranjo varnost kot na kolektivno vprašanje, ki ga je mogoče reševati samo z večjim zaupanjem in tesnejšim sodelovanjem. In zato je današnja razprava eh, eh, odlič, odličen primer, koliko tega smo naredili v tem času. Interoperabilnost naših informacijskih sistemov za obladovanje meja, za migracije, za varnost, je vprašanje, ki je pomembno za nas vse. Interoperabilnost eh, pomeni, eh, pomeni, pomeni eh, premagovanje uvir med posameznimi področji. Mogoče se to zdi tehnično, ampak gre za to, da moramo izboljšati varnost naših državljanov, moramo ščititi in bolje upravljati skupne zunanje meje in bolje upravljati migracije. In ravno zaradi tega razloga se želim zahvaliti soporočevalcema, gospodu Lenarsu in gospodu eh, Munjo. Kaj ti? Eh, Pravili so odlično delo s svojimi poročevalci v senci in eh, asistenti. Eh, ta predlog smo dali pred približno enim letom. Interoperabilnost je najučinkovitejši način, kako se boriti proti razdrobljenosti naporov, kako zapolniti informacijske vrzeli in kako se soočiti z nevarnostmi eh, terorizma in pa kriminala, ki prihaja k nam preko meja. To je Evropa v svoji najboljši luči. Gre Eh, za eh, pomoč našim mejnim policistom. Gre za to, da jim zagotovimo ustrezna orodja, ki jim bodo omogočila zaščititi naše državljane. To pomeni tudi, da Evropska eh, unija odločno stopa proti učinkoviti varnostni uniji in da bo znala upravljati medsebojno povezane varnostne izzive na celovit način. Vse to bo EU lahko naredila, tako da bo istočasno za vašo pomočjo zagotavljala, da temeljne pravice ne bodo kršene. Ali še bolje, da bodo v celoti spoštovanje. Ta interoperabilnost. Ni noben veliki brat, ni to Big Brother, to ni nobena super podatkovna baza. Ničesar se ne bo spremenilo v zvezi z možnostjo dostopa eh, mejnih eh, policistov eh, do informacijskih sistemov. Vključenost agencije za temeljne pravice in pa evropskega nadzornika za varovanje podatkov v pripravljalni fazi našega predloga je od prvega dneva kazala, da sta varnost in pa zasebnost eh, dve strani iste medalje in da je mogoče zagotoviti oboje. Kolegice in kolegi, naši državljani želijo več in močnejšo Evropo na področju varnosti. To slišimo vsakeč, to so pokazale vse ankete. To slišimo vsakeč, ko imamo sestanke s se svojimi državljani. Ta interobilnost lahko veliko spremeni pri eh, načinih uporabe informacij. V tem volilnem letu je to še toliko pomembnejše kajti s tem smo pokazali konkreten okrep, s katerim se odzivamo na največje skrbi naših državljanov. In mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na ta dosežek. Globoko se zahvaljujem vsem tistim, ki ste prispevali k temu odličnemu poročilo in ki, so, eh, ki ste pomagali gospodu Melo in gospodu Lenarso in zahvaljujem se tudi Julianu Kingu, mojemu dobremu prijatelju in kolegu za njegovo privrženost in odločenost, da nam pomaga priti do tega eh, uspešnega zaključka. Hvala lepa, gospod Avramopolo, sedaj pa komisar King, imate besedo. Uh. Izvoli, izvoli. Well, we could have come up with a better name Hvala lepa. Lahko bi sicer izbrali boljše ime, ampak interoperabilnost je temeljno pomembna iz več razlogov, ki smo jih pravkar slišali. Najprej smo vprašali tiste v prvi liniji, kako bi jim lahko pomagali, kaj je tisto, kar potrebujejo. Odgovorili so, da imajo določene težave z ravnanjem in uporabo informacij. Še zlasti pa je bila težava to, kako bi lahko identificirali tiste, ki uporabljajo več identitet. In slišali smo, da je to potem privedlo do nekaterih grozljivih terorističnih napadov. Eden od razlogov, da za to, da so tisti na prvi liniji bili občasno frustrirani, je bil to, kako uporabljajo naše evropske podatkovne baze in uh, sicer te, ki se nanašajo na varnost. In uh, frustrirani so bili, kako te podatkovne baze uh, medsebojno delujejo oziroma ne delujejo na, ustre na ustrezno uspešen način. Uh, Odgovorili smo, da bomo sprejeli ukrepe, ki jim bodo pomagali opravljati njihovo delo, tako da bodo policisti in meni eh, policisti imeli eh, dostop do popolnih podatkov, tako da bodo lahko čim bolje uporabljali tiste informacije, ki jih že imamo v sistemih. In da bomo našli tudi načine, kako bi lahko uh, odpravili določene slepe pege in tudi vrzeli in podrli nekatere silose. In to je tisto, kar so naši državljani tudi pričakovali, kot je uh, izvrstno povdaril komisar Avramopoulos. Uh, številni so domnevali, da to že tako ali tako lahko počnemo. Zato je bilo tako zelo pomembno, da smo prišli do te točke in naredili te, ta korak. Uh, Tisti, ki ste pri tem sodelovali od začetka, ste vedeli, da je to povezano z več zapletenimi in občutljivimi temami, ki jih je bilo treba ustrezno obravnavati, če smo želeli uh, stvar pripeljati do uspešnega konca. Zato lahko sedaj upravičeno priznamo in ugotovimo, kot so povedali že drugi, da smo do te točke prišli eh, s tem, da smo uspešno sodelovali, torej odbor za temeljne svoboščine, svet, celotno Evropski parlament, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Agencija za temeljne pravice in Evropska komisija. Kar se mene tiče, je to uh, nov pozitivni dokaz eh, našega delovanja. Dokazali smo, da lahko integriramo vse te deležnike, da lahko vse te deležnike vključimo v proces že na začetku našega dela. Pokazali smo, da lahko na ta način oblikujemo učinkovito varnostno politiko, ki bo vključila input tudi eh, nadzornika za varstvo podatkov in agencije za temeljne pravice. In kasneje v procesu uh, uh, smo seveda jim dali možnost, da so uh, preverili, ali naše delo dejansko spoštuje njihove eh, oziroma te temeljne uh, pravice. Delo, ki smo ga dosegli, bo izboljšalo delovanje uh, šengenske zunanje meje, izboljšalo bo tudi uh, varnost v vseh naših državah uh, članicah. Uh, naši um, policisti in mejni stražniki bodo imeli lažji dostop do informacij, do katerih uh, imajo pravico dostopati. Lahko bodo tudi lažje in bolje ugotavljali, ali je bil nekdo registriran z več identitetami. Uh, lahko bodo razkrivali, kdo se skriva za lažno eh, identiteto, hkrati pa bodo lajšali tudi legitimno potovanje za običajne državljane. Pri vsem tem smo želeli omejevati namen in varovati te temeljne pravice. Delava eh, informacij bo omejena na tisto, kar je nujno in sorazmerno, nobene nove informacije se ne bodo zbirale za namene interoperabilnosti. Torej, če lahko povem še to, ta uh, pregled Evropskega parlamenta uh, in, um, je dodatno zajančil uh, varovalke, naprimer, kar zadeva pravice do informacij. In to osebno toplo pozdravljam. Rezultat je močna zakonodaja, ki obravnava varnostne potrebe naših držav članic, ki uh, tudi pri tem uporablja inovativno tehnologijo, hkrati pa vključuje varovalke, ki so potrebne za to, da bi obravnavali in obdelovali podatke v celotni skladnosti z našimi temeljnimi pravicami. Če lahko še osebno povem, eh, sem res zelo užival v sodelovanju z objema poročevalcema, gospodom Lenarcom in gospodom Nunjom in tudi z njunima ekipama. Vem, da to ni prav običajno, vendar pa še dve sekundi bi si vzel, da bi se zahvalil tudi ekipi komisije, ki je res trdo delala na tem dosijaju in v to uložila veliko um, poznih ur. Skupaj smo torej dosegli ta rezultat. Ko bo ta zakonodaja sprejeta, pa bomo vsi skupaj morali poskrbeti tudi za njeno učinkovito izvajanje. Pri tem uh, bo imela prvo vlogo EU-LISA, ki vemo, da tudi uživa celotno podporo vašega parlamenta. Poskrbeti bomo morali, da bodo vsi ti ukrepi, glede katerih smo se dogovorili, tudi uh, uveljavljeni v praksi. Inovacije, ki smo jih eh, začrtali in ki ste jih vi eh, počrtali, bodo lahko spremenili eh, in prispevali k varnosti na terenu, če se bodo uspešno izvajali. Vsekakor pa bo treba v to vključiti tudi vsako posamezno državo članico. Prepričan sem, da bo parlament še naprej želel budno spremljati nadaljevanje in izvajanje tega dosjeja. Kar se nas tiče, bo komisija zagotavljala podporo in tudi finančna sredstva, kjer pa bo potrebno, pa seveda ne bomo uh, omahovali pri uporabi naših uh, pristojnosti izvrševanja, da bi poskrbeli, da bodo države članice izpolnjevale svoje zaveze. Um, torej, ta dogovor je dober in priporoč priporočam uh, parlamentu, da ga potrdi. Hvala lepa. Sedaj pa bomo prisluhnili mnenju političnih skupin. Ne bomo sprejemali modrih kartonov. Gospod Radev, v imenu skupine ELS. Zato. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Avramopoulos in uh, gospod King, spoštovana gospa komisarja, gospe in gospodje, dovolite, da se najprej zahvalim poročevalcema za opravljeno delo. Teroristični uh, napadi v zadnjih letih so pokazali, da um, se evropski varnostni sistemi kršijo. Različni organi uh, kazenskega pregona imajo na voljo veliko informacij, vendar pa jih ne delijo zaradi tega, ker zato ne obstaja ustrezen mehanizem. Res je, Evropska unija je razvila različne sisteme, vendar pa ima vsak od njih nek konkreten cilj in uh, informacije se zadržujejo znotraj posameznih sistemov tako da se informacije ne primerjajo z informacijami v drugih sistemih. Zato je res smotrno, da bi zagotovili interoperabilnost teh sistemov. Če povem eh, s preprostimi besedami, treba je zagotoviti, da bodo različne evropske podatkovne baze, torej sistem SIS, šengenski informacijski sistem in drugi lahko med sabo komunicirali, tako da bi naprimer policist ali pa mejni policistko, priverjajo nekega posameznika, lahko ugotovil, da je v sistemu glede te osebe opozorilo. Zelo vesel sem, da bodo zdaj pristojni organi lahko izvajali celovite preglede os, sumljivih oseb na podlagi ozadja in tudi biometričnih podatkov lahko bodo torej prepoznavali eh, več eh, identitet in primerjali informacije in podatke. Tako bodo lahko lažje ocenili, ali je ta posameznik oseba, ki ogroža evropsko varnost. Sočasno pa ne bodo kršili pravic nedolžnih. Te pravice Eh, bodo zajamčene. Ljudem bodo zajam, bo zajamčena varnost osebnih podatkov, kajti eh, pravice dostopanja bodo oh, ohranjene. Da bi zagotovili to interoperabilnost, pa morajo države članice unesti svoja opozorila v evropske podatkovne baze. Le na ta način se bomo lahko borili proti terorizmu in nezakonitemu priseljevanju. Hvala lepa. Gospodali za dve minuti hvala to o čemer eh, danes govorimo ni preprosta zakonodaja kolegica eh, anita müller eh, je z mano zelo tesno sodelovala da bi vsak kompromis varoval temeljne pravice naših državljanov pa tudi pravice vsake osebe Eh, katere podatke bi se zbirali in hranili. Tukaj imamo res razširjene, velike informacijske sisteme in eh, naša politična skupina ni nikakor želela tukaj sklepati kompromisov glede vrednot in pravic, eh, temeljnih pravic posameznih državljanov. Za nas je bila varnost vedno prednostna naloga, ampak tudi varstvo podatkov je prednostna naloga. Skozi vsa pogajanja smo želeli poskrbeti za učinkovito in uspešno izmenjavo podatkov med Evropo evropskimi informacijskimi sistemi, eh, ki eh, služijo strokovnjakom na terenu, policistom, eh, mejnim policistom, konzularnemu osebju in tako dalje. Zato smo kot SND resnično si prizadevali za Eh, strogo obeseditev, kar zadeva nediskriminacijo in tudi varovanje temeljnih pravic. In vključili smo tudi sklice, ki bodo zajamčili um, zasebnost uh, naših državljanov. Zato smo tukaj uh, pozvali tudi k oblikovanju portala, ki, bodo, po, ki bo pomagal drž, uh, državljanom, ki, uh, katerih informacije so napačno hranjene v, nekate, v, v katerikoli od podatkovnih baz. Torej, na ta način bodo državljani lahko uh, usmerjeni k pristojnemu organu, ki je odgovoren za popravek teh podatkov. Poskrbeti moramo, da ko skušamo zagotoviti varnost, da ne pri tem mir, um, marginaliziramo drugih uh, vrednot, za katere so se drugi državljani težko in trdo borili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Steven, za minuto 30. Izvolite gospod predsednik kolegice in kolegi ta zakonodajni sveženj ureja interoperabilnost oziroma medsebojno povezljivost evropskih podatkovnih bank obstoječe podatkovne banke pa tudi uh, sistem za vizumske informacije ki je bil pravkar reformiran um, vsi ti sistemi bodo torej v to vključeni tisti, ki potrebujejo, ki potujejo v Evropo brez vizumov, migranti, obsojenci in tako naprej, bodo lahko sedaj identificirani s preprostim brskanjem. Mogoče bo primerjati prstne otise in mogoče bo tudi odkriti več identitet ene in iste osebe. Če policisti v eni podatkovni bazi ljudi ne bodo mogli identificirati, bodo lahko se posvetovali z drugo podatkovno banko. V prejšnjih letih je Evropska unija bila deležna večjega števila migrantov, ki so v Evropsko unijo prišli na nezakonit način in prav tako smo videli vse čas nenehno grožnjo evropske varnosti zaradi terorističnih napadov. Um, ker smo povezali informacije, so bile naše meje odlej bolje upravljene in to krepi boj proti um, nezakonitemu priseljevanju. Vsekakor bo to lajšalo delo policistov in mejnih stražarjev, ki bodo lahko primerjali podatke v različnih uh, podatkovnih bankah. Nikakor ne pozabimo, da je varnost uh, podatkov prav tako zelo pomembna. Zato upam, da bo ta parlament eh, potrdil ta zakonodajni svežen z veliko večino in da bodo države članice potem hitro eh, ta svežen tudi izvedle v praksi. Hvala. Hvala lepa, gospod Depri. Beseda je vaša. Hvala, predsednik. In dober večer, gospoda komisarja. Kajti danes je praznični dan. Za eno samo razpravo imamo dva eh, komisarja, ki se med seboj pogovarjata in ki nič ne poslušata, ampak vseeno smo veseli, da sta tukaj. To je dosje, za katerega sem želel, da ga rešimo še v času tega eh, mandata, torej interoperabilnost. Želeli smo modernizirati in smo modernizirali nekaj sistemov, SIS, VIS in tako naprej. Ampak ti sistemi med seboj niso povezani, zato eh, zbrani podatki niso učinkoviti in zato izgubljajo imajo čas tisti, ki morajo te podatke uporabljati. Interoperabilnost prinaša štiri novosti, ki jih podpiram. Eh, podpiram novi evropski iskalnik, ki bo pomagal eh, policistom na terenu in na mejo preverjati vse informacijske sisteme, ki so povezani s pravosodjem, z varnostjo in z nadzorom zunanje menja. Sedaj jim ne bo treba več teh sistemov eh, Eh, pregledovati ločeno. Potem podpiram tudi detektor večkratnih identitet. Ta bo omogočil detektirati goljofije za identiteto in zahvaljujoč temu detektorju bo mogoče najti tiste ljudi, ki so eh, registrirani pod različnimi imeni v različnih podatkovnih bazih in ki so do zdaj ušli identifikacije. Potem eh, Eh, pozdravljam tu, eh, tudi eh, ustanovitev oziroma vzpostavitev skupnega odlagališča teh podatkov in pa skupne službe za povezovanje biometričnih podatkov. Prav tako želim povedati še nekaj, kajti to je pomembno. Noben dodatni podatek več ne bo Eh, zbran samo zaradi interoperabilnosti. Eh, vsa pravila, ki veljajo za različne sisteme eh, do sedaj, bodo še naprej veljala. Kolegom se zahvaljujem za kakovostno delo in jim zagotavljam, da jih bo skupina Alde podprla pri glasovanju. Če je to zadnjikrat, ko govorim v tej dvorani, sem srečen, da sem lahko zadnjikrat spregovoril ravno v zvezi s tem dosjejem. Hvala lepa, gospod Depre. Gospod Franc, za dve minuti. Kolegice in kolegi, razprava o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov Evropske unije ni zgolj tehnična razprava. Ne, gre za zelo politično vprašanje. Evropska ki nadzornik za varstvo podatkov nas je svaril, da bo takšen korak pomenil uh, točko, od katere ni povratka. Evropski uh, nadzor za varstvo podatkov je takrat uh, izrazil tudi uh, s, s, pomisleke za skupino čl po členu 89 ampak eh, v varstvu podatkov obstaja načelo namenskosti, torej na ta način eh, naj bi preprečil državi, da bi vse vedela o nas in vse podatke tudi centralno hranila. Vendar pa to bomo dejansko vzpostavili, če bomo s tem okvirom za interoperabilnost vzpostavili CIR. Gre za skupno odložišče podatkov o identiteti, v katerem bomo imeli dostopa različne eh, pristojne, različni organi. To pomeni, da bodo imeli pogled v vse, veli, uh, slišimo, da imamo težave z več identitetami, konzervativne, konzervativni politiki velikrat tukaj izkoriščajo potem primer napadalca na uh, božični sejem v Berlinu. Naj povem, da je ta oseba bila znana, tudi spremljena je bila in kaj se je zgodilo, da je stvar spodletela, bo ugotovil tudi preiskovalni odbor. Lažna povezava njegovih, med njegovimi identitetami vsekakor ni bila bila glavni problem. Kar zadeva varstvo podatkov, smo torej na točki brez povratka. Poleg tega pa je treba pri tem poštevati še varnostne vidike. Naprimer, detektor. Eh, tukaj vidimo eh, zelo hvalevredne cilje, ampak eh, pri skupnem odložišču podatkov, podatkov o identitetah se bodo samo zbirali Eh, številni podatki in kaj se bo z njimi dogajalo, se raje ne predstavljam. Torej, res bo prišlo zdaj do nekega rezultata, ki ga mi ne moremo podpreti. Lahko domnevamo, da se bo ustvarila nova in draga infrastruktura, ki jo bodo izkoristila določena podjetja za prodajo strojne in programske opreme. To pa dajemo, v zameno za to pa dajemo našo osebno varnost in osebno zasebnost. In mi kot zeleni k temu ne moremo privoliti minuti. Ja. Gospod Ernst, minuto in pol. Seveda se še spomnimo primera v Riru, ko so uh, varnostni organi uh, bili zelo neuspešni, jim je spodletelo in uh, večkrat jim je spodletelo prepoznati identiteto. Ampak hkrati govorimo pa tudi o ustavni zaščiti. Uh, In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da imamo na mesto Evropskega iskalnega portala, ki bi ga sicer lahko razumeli za to, da bi lahko hitreje prepoznali uh, kriminalce, imamo kar naenkrat štiri podatkovne banke poleg eh, Evropskega iskalnega portala še eh, skupno odložišče podatkov, detektor za več identitet, eh, storitev zagotavljanje, ujemanje biometričnih podatkov. Če tukaj govorite o interoperabilnosti, lažete, kajti tukaj gre samo za to, da bi se namen teh podatkovnih bank pravzaprav odpravil. In kot predhodni govornic in EPS lahko povemo, da je to točka brez povratka, kajti če se enkrat te podatkovne baze uporabljajo, uporabljajo mm, eh, neodvisno od njihovega prvotnega namena, potem so podatki pravzaprav lahko pleme za državo in za vse splošni nadzor. Če naj bi potem k temu dodali še Eurodag, eh, tako da bomo, bomo potem v en eh, isti lonec vrgli kriminalce in imigrante. Kaj pa je s podatki iz tretjih držav? te podatke je mogoče uporabljati vsakič brez eh, kazni. Tukaj gre za nadzor nad ljudmi, najprej nad ljudmi iz tretjih držav, jutri pa nad nami vsemi. Dobrodošli v lepem novem svetu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Ferrara za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Ta zakonodajni svežen je zelo pomemben. Pravosodno sodelovanje eh, policije in boljša izmenjava informacij zagotovo eh, prispevata k večji notranji varnosti v Evropski uniji. Po terorističnih napadih v Parizu smo pričeli z zapolnjevanjem vrzeli v naši infrastrukturi, zagotovili smo interoperabilnost naših sistemov, tako da bi podatke lažje izmenjavali. Interoperabilnost omogoča boljšo komunikacijo med bankami podatkov. Poleg tega pa s tem zagotavlja podporo nacionalnim organom pri zagotavljanju varnosti in eh, pa pri varovanju meja. Poleg tega bomo na ta način zagotovili tudi učinkovitejšo varnost v vseh državah članicah. Lažje bo identificirati tiste, ki predstavljajo grožnjo. Lažje bomo dosegli naše cilje in sicer eh, zaradi razpoložljivosti informacij, pa tudi zaradi boljšega upravljanja z informacijami na evropski ravni. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcema. Hvala lepa. Kot prvo dovolite, da se zahvalim poročevalcema za to delo, ki je, izhajalo iz odličnega sodelovanja, zelo tesno sem sodeloval še zlasti z gospodom Lenarcem. Delo ni bilo preprosto. Politična skupina SND je imela več upravičenih zadržkov, tudi glede tega, da reformiramo podatkovne baze na podlago PNZ in da ustvarjamo interoperabilnost med temi podatkovnimi sistemi. Pravzaprav sem prepričan, da so bili ti podatkovni sistemi vzpostavljeni za ločene namene in to namenoma, ne po naključju. Torej, obstajali so razlogi za to, da so ločeni. Seveda vemo, da obstajajo določeni varnostni izzivi v Evropi in razumem torej, da potrebujemo sisteme, s katerimi se bomo lahko lažje borili proti goljofijam identitete. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo imeli sisteme, s katerim bodo lahko organi ustrezno upravljali svoje delo. Sočasno pa, in tega se vsi zavedamo, je podatkovna zasebnost, zasebnost podatkovnih bankov tudi zelo občutljiva stvar in zato je treba reformo teh sistemov res zelo Eh, podrobno pretehtati. Tukaj naj omenim zadržke eh, Agencije za temeljne pravice in tudi Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Izrazila sta eh, zadržke glede potrebe, da se upravljajo preverjanja identitete na centraliziran način in tudi so, so razmernosti, da se spraševala. Uh, Poleg tega pa bi še povedal, da ne moremo kar tako domnevati, da so državljani tretjih držav po definiciji grožnja za našo varnost v Evropski uniji. To je bi bilo prekomerno. Prav tako pa me zelo skrbi trend, ki ga vidimo v povezavi s tema poročiloma, ko govorimo o varnosti, zato da bi omejevali temeljne pravice. Ta uh, Eh, obrat me skrbi. Prepričan sem, da moramo zgraditi takšno Evropo, kjer bodo temeljne pravice in varnostni vidiki eh, eh, kategorije, ki se dopolnjujejo, ne pa konkurirajo druga z drugo. Torej potrebujemo tukaj nek smotrn kompromis pri tej ureditvi. Gospa Valera. Ja, Najlepša hvala. Priznati moram, da so bile podatkovne baze nekaj res novega za me. Namreč sem odvetnica za migracije in veliko sem delala z eh, vprašanjem meja, ampak ko sem eh, dobila ta predlog na mizo, bi se ga lotila z pravnega vidika migracij. Torej, moj, eh, moje videnje tega predloga je naslednje. Mislim, da je pravzaprav, da smo priča Eh, celovitemu trendu, kjer poskušamo ljudem preprečiti, da eh, prihajajo v Evropo. S tem ne bomo preprečili ljudem, da zapuščajo domovine, vendar pa moramo tukaj razmisliti o naših vrednotah, načelah, temeljnih, tem, eh, temeljnih pravicah. Če bomo še naprej sprejemali zakonodajo, ki spodkopava človekove pravice, to ni dobro. Migranti bodo še naprej prihajali. Kaj pa naš strah? Bojimo se migrantov in zato zdaj uh, kršimo tradicionalne pravice, naprimer glede varnosti varnosti podatkov, zasebnosti podatkov. Pravimo tudi, da so migranti potencijalni teroristi oziroma zločinci in to je v nasprotju z vsem, v kar verjamem in v kar verjame moja politična skupina. Te e, stvari smo se želeli lotiti e, odprte glave. V dobrem, idealnem svetu bi morda to lahko bil dober predlog. Tako sem se tega tudi lotila. Zdaj pa vidim, da gredo, gre, gre sta ta predloga v smer, ki je sam ne morem odpreti. Naprimer, tudi um, tudi kar velja odložišče podatkov o identiteti in uh, skupno storitev za ujemanje biometričnih podatkov. To gre predaleč. Komisija je pri tem šla predaleč in ni nas prepričala, ni nas preprečila, da resnično potrebujemo vse to, da je to res sorazmerno cilji vedno ne upravičujejo sredstev, se bojim. Imamo načela glede varstva podatkov, imamo tudi načela a, temeljnih pravic in ta moramo spoštovati. In strinjam se z tem, kar je povedal Romeo Frances. Govoril je o monstruozni podatkovni bazi. Tudi jaz jo vidim kot tako in mislim, da to ni spremljivo. Hvala lepa, gospod Pimentalop. Najlepša hvala, gospod predsednik ta predloga omogočajo uporabo podatkovnih podatkov in biometričnih podatkov in tudi njihovo vključevanje v informacijske sisteme na ta način, da bi različni organi lahko dostopali do teh informacij brez sodne odločbe. Tukaj ne gre zgolj za tehnično vprašanje, namreč eh, to je politična zadeva, kajti na ta način eh, vzpostavljamo nek sistem, eh, super sistem nadzora po vsej Evropski uniji in to bo zadevalo vse naše državljane in njihovo svobodo. Tukaj se sklicujemo na preprečevanje terorizma in zločina, ampak v praksi eh, bodo države članice dostopale do teh podatkov, eh, če tudi eh, nekemu nedolžnemu ne bo dokazana krivda. Na ta način se vzpostavlja tudi nek nacionalni okvir za nadzorovanje migracij. Gre zgolj za še en izraz za misli eh, skrajne desnice, ki je pravzaprav v velikem nasprotju z vrednotami demokracije in svobode. Gospa James, za dve minuti. E Evropska unija se osredotoča na nadzor, nad kontrolo in seveda imamo tukaj krasen primer prav za to z drugimi kolegi, ki so že spregovorili, bom tudi jaz uh, trdila, da je ta pristop ne, napačen, napačno usmerjen in še huje, tudi stroškovno neočinkovit je. Uh, Predlagani stroški te zakonodaje za evropske eh, davkoplačevalce naj bi bil 460 milijonov evrov. Če to primerjamo z tem, kar ZDA porabijo za, eh, s, podobno, s podobnim prebivalstvom in z, uh, za zašči, zaščito svo, njihovega notranjega sistema. To je zgolj kaplja v morje in če Evropska unija misli resno, potem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 podroben in natančen eh, proračun. Drugi ste omenjali tudi že vidik kakovosti podatkov. Vzpostavitev evropskega iskalnega podatka, kjer naj bi centralizirali biometrične in biografske podatke, eh, je to seveda v veliki meri odvisno od predloženih informacij. Imamo pa veliko primerov eh, kriminalcev, ki so uničili svoje identifikacije in so s tem pravzaprav onemogočili sledljivost ne da bi za to kakorkoli plačali. Vemo, da se evropski potni listi prodajajo na črnem trgu in da tudi obstajajo v različnih oblikah v velikem, raz, eh, velikem obsegu kar zadeva lasništvo nad, lasništvo nad podatkom, ali se, se resnično v komisiji in v svetu vprašali, kako naj, 500, kako naj se 500 milijonov državljanov počuti, ko se njihovi osebni podatki zbirajo, upravljajo in dostopajo na ta način. Resnično upam, da Evropska unija ne predvideva vzpostavitve policijske države, vendar pa je vseeno treba vprašati, ali morda res ni tako. Naj vas spomnim, da je stebr uh, človekovih pravic s tem pod napadom. Predlagana zakonodaja ne zagotavlja nič več kot uh, evropsko kontrolo tam, kjer bi uh, suverena zado, zadoščala. Hvala, gospod Morajš, za minuto. Dan folgta kolege López Aguilar. Potem pa je naslednji gospod López Aguilar komisarju king komisarju avramopoulos komisar king komisar avramopoulos španski socialisti smo se za to uredbo zavzeli predvsem zaradi učinkovitega boja proti terorizmu in pa čezmejnemu kriminalu. Kaj je interoperabilnost? Interoperabilnost to so skupni podatki za lažji nadzor na mejah, vizumski sistem, šengenski sistem, uh, eh, ITS uh, eh, in, uh, in tudi različni uh, drugi sistemi, recimo ECAS. Vse to bi moralo zagotoviti, uh, da uh, bo prišlo do lažje izmenjave podatkov. Uh, Pri tem pa se zastavlja seveda tudi nekaj vprašanj. Nobenih eh, napak ne smemo dopustiti. In potrebno je spoštovati eh, tudi evropsko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Zagotoviti pa je potrebno tudi sorazmernost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic, kajti tudi to je eh, evropska temeljna pravica. V prosti razpravi se ni prijavil nihče, tako da dajem sedaj v imenu komisije besedo komisarju Kingu. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa